Starši, pridem plac, ne mi je vidi. Prosim, da se posedete. Tu so rezultati volitev. Sal de abš. 729 danih glasov, neveljavnih 12, torej veljavnih 717. To pomeni, da je potrebno doseči 359 glasov za absolutno večino. Po abecednem vrstnem redu bom prebral rezultate. Castaldo 113. Kretu 342. Črnecki 240. Gospa Galpelc 400. Gijom 334, gospod Lamstorf 311, gospa Lunajček 222, gospa Megenes 441, gospod Papadimulis 153, gospod Ren 327, gospod Sasoli 343. 340. Gospod Tajani 452. Valkalsel Sizo 406. Gospa Valean 394. In Viland 437. Absolutna večina gospod Pajani, gospa Megenes, gospod Viland, Valkal Selcizo, gospa Galpelc in gospa Valean. Čestitam tem kolegicam in kolegom za izvolitev. To pomeni, to pomeni, da imamo prostih še 8 sedežev, zato potrebujemo drugi krok volitev. Če ni nobenih prepomp, izhajam iz tega, da kandidatke in kandidati iz prvega kroga ustrajajo pri svoji kandidaturi. Ne vidim, da bi kdo ugovarjal temu, zato predlagam, da takoj izvedemo drugi krok. Gospod Bibe. Gospod predsednik, predlagam, da prekinemo zasedanje za deset minut, zato da se lahko posvetujemo v Evropski ljudski stranki in drugot, če je tole možno. Predlagam, da nadaljujemo ob 17.20. Prekinjam zasedanje.